v zvezi z pregledom luksemburškega predsedovanja. Pozdravljam eh, gospoda Ksavirja Betla, eh, predsedojočega eh, iz eh, Luksemburga in eh, tudi gospoda Junkarja kot predsednika Evropske komisije. Gospod Betl, gospod predsednik, dame in gospodje poslanci, zahvaljujem se vam za to priložnost, da predstavim pregled eh, luksemburškega predsedovanja. To bo uh, kratka predstavitev. Kot veste, je naše predsedovanje potekalo v izjemno težavnih okoliščinah. Včasih je bila situacija naravnost dramatična. Unija se je soočala z eh, izzivi, eh, katerim nismo bili priča še nikoli v preteklosti. Govorim o gospodarski situaciji, ker se je situacija nekoliko izboljšala in pa uh, z uh, vedno večjim uh, nacionalizmom, uh, ki je že zaskrbljujoč. Nepričakovani pojavi so se pridružili že tako težavni situaciji, govorim o pojavu terorizma, o terorističnih napadih v Parizu in pa o begunski krizi. Svet eh, se je odzval, eh, vsaj kar zadeva terorizem, eh, izjemno hitro in učinkovito. Kar pa zadeva priseljevanje, je potrebna solidarnost med državami članicami. Potrebno je zagotoviti ustrezen sprejem za bogunce, ko potrebujejo mednarodno rešitev oziroma mednarodno zaščito. Uh, Poleg tega eh, je eh, potreben tudi ustrezen mehanizem sprejema, eh, zato smo vzpostavili žariščne točke, okrepiti je potrebno nadzor na zunanih mejah in poskrbeti za sporazume o vračanju. Vse to so bili nujni ukrepi, ki smo jih sprejeli in vsi ti ukrepi so del migracijske politike. Decembra 2015 je komisija podala v, tudi predlog v zvezi z tem. Begunska kriza bo najbrž enako obsežnja v letošnjem letu, kakor v eh, lanskem letu. Potrebno je nadaljevati z že sprejetimi ukrepi. Kaj ti eh, potrebno je omejiti eh, pritok beguncev? Poleg tega pa je potrebno utrditi eh, šengenski prostor. Ta ne more delovati, če ne bomo spoštovali pravil. Potrebno eh, je poskrbeti eh, skupen nadzor tudi na notranjih mejah. Države članice ne smejo ponovno vzpostavljati nacionalnih mejah in eh, tudi ne, neusklajenega nadzora na mejah. Šengenski kodeks je potrebno okrepiti in eh, tako bomo lahko hitro dosegli naše cilje. Poleg tega pa je potrebno omejiti tudi pritok eh, priseljencev, kajti v nasprotnem primeru bomo izgubili verodostojnost v očih evropske javnosti. Dosežen je bil uh, že velik napredek v državah članicah, ampak vse države članice morajo spoštovati svoje zaveze. Uh, gre za vprašanje solidarnosti med državami članicami. Solidarnosti, govorimo o solidarnosti na politični ravni, pa tudi v pravnem okviru. znati moramo dajati in ne le eh, čakati, da tudi kaj prejmemo. Eh, to je temeljno načelo solidarnosti. Eh, v lanskem letu je potekala konferenca o balkanski poti in potekali so tudi pogovori z Turčijo. Ne smemo pozabiti tudi ne na Libanon in Jordanijo. Teroristični napadi leta 2015 zagotovo predstavljajo najbolj dramatičen dogodek eh, leta. Potrebno se je izogniti povezovanju terorizma z priseljevanjem in potrebno je poskrbeti za to, eh, da ta povezava ne bo tako zlahka vzpostavljena. Zaradi tega smo sprejeli celo vrsto ukrepov, eh, ki eh, smo jih zasnovali že v času napada na časopis Charlie Hebdo. Kljub temu Evropa ni bila dobro pripravljena. Eh, tukaj je zelo pomemben eh, tudi eh, sporazum o izmenjavi podatkov o potnikih. Tukaj je seveda vse v rokah sozakonodajalcev. Napredek v Evropski uniji smo uspeli doseči z konstruktivno podporo Evropskega parlamenta. Zato bom izkoristil to priložnost, da se vam zahvalim ne le za odlično sodelovanje v preteklih šestih mesecih, ampak tudi zaradi tega, ker ste odločilno prispevali k napredku na vseh ključnih področjih eh, predsedstva. Gre za 36 eh, dosjejev, eh, recimo sporazum glede proračuna za leto 2016 ali pa dogovor glede sodnikov Evropskega sodišča ali pa načelo nedolžnosti sporazum glede uh, oznake izvora in pa uh, tudi eh, sporazum glede uh, varstva javnih podatkov, osebnih podatkov. Razprave v preteklih tednih kažejo, kako zelo pomemben je dialog, ki ga je potrebno le še poglobiti v prihodnih mesecih. Organizirali smo tudi izredno sejo eh, in sicer na področju kmetijstva gre za krizo v mlečnem sektorju. Eh, in eh, pri tem je potrebno obravnavati tudi vprašanje nelojalne trgovinske politike v tretjih državah. V prihodnosti bo najbrž podpisan sporazum eh, TTIP, eh, torej čezatlantska trgovinska eh, pogodba. Zaradi tega smo se sestali z 28 socialnimi partnerji iz različnih držav članic. Namreč državljani so v nas uložili veliko zaupanja, zaradi tega je zelo pomembno, da pogajanja potekajo kar se da pregledno. Eh, ministerska pre, eh, konferenca eh, pomeni nadaljevanje pogajanj iz duhe, gre za večstransko sodelovanje. Okrepili smo tudi politiko konkurence in začeli smo z izvajanjem Junkarjevega načrta. Tukaj gre za mobilizacijo ulagan. Sprejeli smo tudi splošen pristop sveta in uh, sicer glede uh, temeljev uh, trga kapitalske unije. Poleg tega smo se ukvarjali tudi z področjem davčne politike. Sprejeli smo sporazum glede izmenjave davčnih informacij. Svet je sprejel tudi pomembne pobude in sicer na področju BEPS-a. vzpostaviti želimo eh, tudi ustrezno upravljanje socialne politike. Eh, to je bila ena izmed prioritet eh, luksemburškega predsedovanja. Veliko dela nas seveda še čaka, a položili smo vsaj temelje. Poleg tega bo potrebno veliko nadaljnih dejavnosti tudi na področju trajnostnega razvoja. V času pariške konference COP21 smo tesno sodelovali z našimi francoskimi prijatelji. E, potrebujemo e, odločne korake v boju proti podnebnim spremembam. Prizadevali smo si tudi na področju pregledne energetske unije e, in se zauzemali za trajnostno energetsko politiko. Potem je tukaj železniški eh, svežen, eh, kjer gre za okrepitev pravic potnikov in pa eh, za posodobitev železniške infrastrukture. Začeli smo tudi z prvimi koraki na področju digitalnega svežnja. Tukaj gre predvsem za ukrepitev načela vzajemnega priznavanja. Kot minister za telekomunikacije eh, v Luksemburgu naj povdarim tudi direktivo Agnes, ki bi morala zagotoviti ukrepitev varnosti v digitalnem omrežju. Evropska unija je ukleščena med eh, ZDA in pa Azijo. Eh, če želimo doseči uspeh, potem moramo poskrbeti za bolj usklajeno zakonodajo znotraj Evropske unije. Trenutno imamo 28 razdrobljenih zakonodaj, kar mladim otežuje uspeh na področju uh, digitalne tehnologije. Parlament, komisija in svet eh, smo vzpostavili uh, tudi eh, boljše pogoje eh, in eh, sicer za sprejemanje zakonodaje. Sprejeli smo namreč medinstitucionalni sporazum. Ta medinstitucionalni sporazum naj bi omogočil modernizacijo zakonodajnega postopka in zagotovil tudi večjo preglednost tudi v postopku proračunske razrešnice v eh, tem obdobju krize je potrebno okrepiti evropski projekt, potrebno je razmišljati o prihodnosti evropskega projekta. To ni pomembno le za mlade. Od eh, leta 1957 eh, živimo v obdobju miru. Sam sem kot eh, študent v okviru programa Erasmus eh, bil v eh, Grčiji in iz Soluna sem odpotoval v Skopje, v Turčijo in naletel sem na zaprte meje. Mladi tega danes ne poznajo. Mi pa na to ne smemo pozabiti in mlade moramo opozarjati na to, kakšen privilegij je, da lahko eh, prosto potujejo. Na to jih je potrebno vsakodnevno opozarjati. In zaradi mladih eh, moramo nadaljevati z vsemi temi projekti, za katere se borimo. Potrebno je nadaljevati tudi z evropsko integracijo, kajti ravno to je tisto področje, kjer moramo najti eh, rešitve, če želimo najti pot iz krize. Spoštovani poslanci, gospod eh, predsednik, eh, gospod predsednik Evropske komisije, veliko bi še lahko povedal, eh, ampak nimamo toliko časa. Zelo ponosen sem, da smo predsedovali Evropski uniji in zahvaljujem se vsem v parlamentu in v komisiji za sodelovanje v času luksemburškega predsedovanja. Mislim, da smo dosegli dobre rezultate. Vsem se vam zahvaljujem. Najlepša hvala. Gospod eh, predsednik vlade, sedaj pa dobi besedo gospod Juncker. Spoštovani gospod predsednik, gospe in gospodje poslanci, gospod premijer, odkar smo se zadnjič videli, je prišlo do novih grozljivih dejanj v Istanbulu in Džakarti naša demokracijo, ki jo predstavlja ta Evropski parlament eh, in eh, vrednote, na katerih temeli Evropska unija, eh, so močnejše od terorizma. In ta grozljiva dejanja nas zagotovo ne bodo prestrašila. Še naprej se bomo borili za našo svobodo, za naš način življenja, za naš način sobivanja in eh, v kratkem eh, za celotno človeštvo. Sedaj pa k luksemburškemu predsedovanju. Še enkrat bi se rad zahvalil eh, luksemburški vladi, predsedniku vlade in vsem ministrom, ki so ga spremljali. Vaše predsedstvo je bilo izjemno dobro v eh, času luksemburškega eh, predsedovanja se vedno izkaže, da ni pomembna velikost, ampak kakovost. Država je majhna, ampak eh, luksemburško predsedstvo je izjemno dobro opravilo svoje delo. Naj vas spomnim na leto 85 takrat eh, je v času luksemburškega sprejetstva bil sprejet eh, enotni akt, eh, ki je vodil v ustanovitev notranjega trga. Sprejet je bil tudi medvladni sporazum o gospodarskem sodelovanju. Leta 1997 eh, je Luksemburg pomagal eh, Evropi, da je začela dihati skupaj in eh, tudi to luksemburško predsedstvo se bo pridružilo seriji dobrih zgodovinskih predsedstev v preteklosti. Luksemburško predsedstvo se je moralo soočiti z težavami na področju priseljevanja. Vzpostavili eh, so dialog eh, z 27 drugimi državami članicami, katerih mnenja so se pogosto razlikovala, če si niso že nasprotovala. Poleg tega je bil dosežen napredek na področju izmenjave podatkov o letalskih potnikih. Omenili ste medvladni sporazum, eh, gospod predsednik vlade, in ta sporazum je še kako pomemben. Luksemburško predsedstvo je izjemno elegantno eh, sodelovalo tudi na podnebni konferenci v Parizu. Gre eh, za pomembno dejanje, ki bo zagotovo ostalo v spominu Evropske unije. Sedaj pa k begunski krizi. Minister Aselbom je odlično opravil svoje delo in zato je bil eh, možen hiter eh, sprejem sporazumov glede eh, premestitve in namestitve beguncev. Ta sporazum je bil sprejet v svetu, a nažalost še ni bil udejanjen. Poleg tega smo se v času luksemburškega predsedstva ukvarjali tudi z drugimi eh, zadevami, kot recimo z vzpostavitvijo žariščnih eh, točk ali pa z balkansko potjo ali pa z eh, našim odnosom z Turčijo. Poleg tega pa smo skušali vzpostaviti tudi tesnejše, morda virtualno sodelovanje z našimi afriškimi partnericami. Danes se tako lahko bolj učinkovito spopadamo eh, z eh, priseljenskimi tokovi. Seveda pa bo potrebnih še veliko ukrepov eh, in sicer predvsem na področju nadzora na zunanih mejah. Če želimo poskrbeti za boljše upravljanje migracij, potem moramo poskrbeti za sodelovanje, ne smemo se zapirati vase, ampak moramo nadaljevati eh, z izvajanjem načrta, eh, katerim, katerega je predlagalo luksemburško predsedstvo. Nadzor na zunanih eh, mejah, eh, nadzor eh, nad prisiljenskimi tokavi, sprejem beguncev, vsi ti ukrepi gredo z roko v roki. Le na ta način bomo lahko omejili prisiljenske tokave in izkoreninili tveganje za šengenski prostor. Šengenski prostor se srečuje z izjemnim tveganjem in sicer gre za vprašanje preživetja eh, šengenskega območja. Danes zapiramo meje, jutri eh, se bomo spraševali o eh, ceni gospodarske politike in pojutrišnjem o smislu enotne evropske valute. Na ta način. Uh bi lahko prišlo eh, do omajanja temeljev Evropske unije, ki so ravno tako pomembni danes, kakor bodo tudi v prihodnosti. Luksemburško predsedstvo je svoje predsedovanje kljub temu opravilo odlično, predvsem zato, ker nikoli iz, ni izgubilo izpred oči celote. E, torej, m, eh, uspelo je razvezati ta gordijski vozov z veliko pogajalsko veliko spretnostjo in tudi s pomočjo številnih rok in glav. Um, podatki o potnikih na letalih, to je ena, en uspeh. Potem nova uredba za varstvo podatkov je drug primer. E, te, torej, uredba um, o varstvu podatkov je. Eh, tudi nekaj tipično eh, luksemburškega. Gospa Reding je 2012 to predlagala eh, kot komisarka. Luksemburška vlada je to uredbo tudi že uveljavila. Luksemburško predsedovanje je veliko storilo pri tem. Torej, to je pravzaprav patriotski uspeh Luksemburžanov in želim se zahvaliti predvsem predsedniku vlade gospodu Bitlu za to. E, torej, to predsedovanje svetu je bil popoln uspeh. E, ni, e, ne moremo kritizirati luksemburške vlade in vsi, ki so sodelovali pri tem, so lahko ponosni na to, kar je bilo doseženo. Torej, zelo dobro ste opravili svoje delo. Vielen Dank. Hvala, gospod predsednik komisije. Sedaj pa za eh, skupino ELS, gospa Reding. Gospod eh, predsednik, spoštovani kolegi, majhne države eh, lahko dobro predsedujejo. Luksemburg je to še enkrat eh, dokazal. Luksemburg ima močne institucionalne izkušnje in sicer desetletne izkušnje. Zagotovo so se Eh, stvari spremenile od podpisa Lizbonske pogodbe. Evropska unija je spremenila način eh, predsedovanja, ampak eh, evropsko zakonodajo še naprej predlaga Evropska komisija, potem pa so potrebna pogajanja in sicer člen za členom. Luksemburško predsedstvo je uspelo doseči napredek na številnih področjih. Recimo na področju reforme Evropskega sodišča, eh, na področju medinstitucionalnega sporazuma, v okviru železniškega svežnja, pri izmenjavi podatkov o potnikih in tako naprej. Eh, Luksemburg je odlično opravil svoje delo, Pokazal je, da ima veliko strokovnega znanja, deloval je v interesu Evrope. Luksemburški uradniki eh, so tudi močno pomagali z svojim strokovnim znanjem in zato se vam zahvaljujem. Zelo dobro je Luksemburg upravljal eh, z različnimi dosjeji. Zunani minister Aselblom je delja, deloval na različnih področjih. Njegovo delo je bilo uh, odlično. Uh, gospod Šmit je bil vedno na voljo Evropskemu parlamentu. Uh, v času konference COP21 sta Luksemburg in Francija odlično sodelovala, tako da je Evropska unija govorila z enotnim glasom. Še enkrat najlepša hvala vsem in vsakomur posebej. Sicer pa se je luksemburško predsedstvo srečevalo z krizami, krizami brez primera in krizami brez konca. E, situacija v Grčiji, begunska kriza in pa terorizem. V številnih državah članicah se je ukrepil nacionalni populizem in pa egoizem. Države članice niso prevzele odgovornosti za prihodnost našega kontinenta. To je velik problem, in predsedstvo v takšni situaciji ne more storiti veliko, ampak eh, krize se nadaljujejo. Upam, da bo leta 2016 prišlo do sprememb. Eh, evropske pogodbe govorijo o enotnosti, o solidarnosti, o Evropi, ki napreduje. In eh, na Te elemente nikakor ne smemo pozabiti. Hvala, gospa Reding, za socialno-demokratsko skupino. Bo spregovorila gospa Delvo. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod premije, eh, spoštovani kolegi kot luksemburžanka, kot eh, socialistka eh, in socialisti eh, trenutno predsedujejo oziroma vodijo vlado v Luksemburgu, sem ponosna na luksemburško predsedstvo. Rada bi se zahvalila luksemburškemu predsedstvu za opravljeno delo v preteklih šestih mesecih. Evropska unija se je in se še zmeraj srečuje z ogromnimi izzivi. Potrebno se je odzvati eh, na krizo, eh, ki ogroža evropske vrednote in pa enotnost Evropske unije. Eh, luksemburški minister Aselblom je odlično deloval na tem področju, boril se je za mir in za svobodo. Nikola Šmit je svoje noči preživel tukaj v Evropskem parlamentu. Odlično opravljeno delo. Še prav posebej pa sem eh, cenila eh, delo na manj eh, spektakularnih področjih. Ne bom naštevala vsega, kar ste dosegli, ampak šlo je za številne dosjeje, ki so bili odprti že leta. Mislim, da je bilo tudi sodelovanje med luksemburškim predsedstvom in pa med Evropskim parlamentom odlično. Tukaj ni eh, šlo eh, zgolj za prizadevanje eh, luksemburškega premijeja in pa ministrov, ampak tudi za prizadevanje luksemburških uradnikov, ki se jim toplo zahvaljujem upam, da bodo prihodna predsedstva ravno tako razpoložljiva, eh, da bodo delovala ravno tako energično in pa eh, v interesu Evropske unije, kajti to še kako potrebujemo. Hvala lepa. Hvala, gospa Delvo. Sedaj pa za skupino IKR, e gospa poslanka Stevens. Hvala gospod eh, predsednik, eh, kolegice in kolegi. Luksemburg je postavil visoko na dnevni red var, varnostno vprašanje in pri tem je, bilo do, si, je bil dosežen dogovor pri dosjeju PNR. Se pravi, da imajo obvaščevalne službe sedaj možnost uporabljati eh, podatke o potnikih in to je pomembno v boju proti terorizmu. Razen tega naj bi ustvarili pri Europolu Eh, skupino za boj proti terorizmu, predvsem za iskanje ustreznih vsebin na spletu in za odstranjevanje teh vsebin. Varstvo podatkov eh, za državljanke in državljane pa naj ostane ohranjeno, kar zadeva migracije, pa je rezultat bolj bogi. Eh, pilotni projekt, kar zadeva um, premestitev Eh, beguncev je edini oprijemljiv rezultat, ki pa eh, ga spodkopava dejstvo, da določene države ne, eh, niso prevzile svoje obveznosti. Evropa ni v stanju pravilno ščititi svojih zunanjih meja in s tem se je zaostrila migracijska kriza. Zato upam, da bo pod nizozemskim predsedstvom eh, Eh, se izvaja le sistematična politika vračanja. Moramo omejiti neobrzden pritok, eh, tudi s tem, da zavračamo čovne, ki tih otapijo osebe na morju. Razen tega, um, prosilci za azil, ki imajo zaščito v določeni državi, ne morejo zaprositi za to, kje drugi. Evropa mora prispevati svoje delež, ne more pa rešiti vseh problemov na tem svetu. Zato se moramo tudi opredeliti za neko najvišjo število eh, prosilcev za azil in samo tisti, ki so najbolj ranljivi, naj dobijo dostop. In treba je predvsem izključiti tihotapljanje z ljudi in tihotapce. Moram pa reči tudi naslednje. Razočarani smo nad tem, da niste nič eh, povedali, govorili o vprašanju Združenega kraljestva, kar zadeva reformo Evropske unije. Tudi to bo pomembno za prihodnost Evrope. Najlepša hvala. Hvala, gospa Stevens. Sedaj pa za skupino liberalcev, gospod Görens. Gospod predsednik, gospod predsednik komisije, eh, predsedujoči svetu, eh, ko ste predstavili prioritete luksemburškega predsedstva, smo številni dejali, Eh, da eh, se boste v šestih mesecih svojega predsedovanja eh, srečevali z izjemno težavno situacijo. Ob koncu vašega predsedovanja ugotavljamo, da so krize, ki so se že kazale junija, postale eksistencialne krize Evropske unije. In sicer zaradi tega, ker Evropska unija nima ustreznih orodij, da bi se s temi krizami soočila. Vaše predsedstvo se je spopadalo z pomembnimi izzivi. Eh, sprejet eh, je bil eh, proračun za leto 2016 in sicer v rekordnem času. Dosegli ste napredek na področju notrnih zadev in pa pravosodja. Poleg tega ste uspeli izpogajati sporazum o boju proti podnebnim spremembam in celo kmetijski sporazum vaše eh, prizadevanje je pokazalo, da je eh, mogoče poskrbeti za spremembe. Kljub eh, prizadevanjem pa številne države članice še zmeraj zavirajo napredek, še prav posebej, ko je potrebna solidarnost, kot v primeru begunske krize. Številne države članice pa eh, so eh, pripravljene prevzeti svojo odgovornost eh, v času begunske krize. Sram nas je, da številne države članice ukinjajo šengensko območje. Nemčija bo eh, do konca eh, tega meseca eh, sprejela 80 tisoč beguncev. Druge države članice svojega dela bremena niso pripravljene sprejeti. Gre za krizo solidarnosti. In neuravnotežena porazdelitev bremena ne obeta nič dobrega. Evropska unija si mora prizadevati eh, za bolj solidarno eh, in za bolj uravnoteženo unijo. Zahvaljujemo se vam za upravljeno delo, eh, za strokovnost vaših sodelavcev, za izkušnje, ki ste jih pokazali in za napredek, ki ste ga dosegli v Evropski uniji. Hkrati pa tudi zato, da ste si prizadevali, da bi bila Evropska unija bolj federalistična. In to v času, eh, ko se nacionalizem v številnih državah članicah krepi. Ampak Evropska unija si zasluži več. Zaslužimo si močno in učinkovito Evropsko unijo. Čeprav eh, to eh, ostaja sen, ampak ta sen ne bo mogel biti uresničen, če ne bomo poskrbeli za okrepitev federalističnega sistema. Sedaj pa za združeno levico poslanec Papadimulis. Hvala, gospod predsednik. Eh, gospod Betel, gospod Juncker, eh, žal mi je. Vendar jaz, niti jaz, niti moja politična skupina ne delimo optimizma in tudi čestitk, ki smo jih doslej slišali za luksemburško predsedovanje. Luksemburško predsedstvo se je trudilo, ampak ko si ogledamo rezultate, Eh, in potem vidimo tu predvsem rezultate sveta. Šest mesecev se je delalo, dejstva in številke pa so zaskrbljujoče in treba se je. Um, um, treba razmisliti o tem in ne moremo nekako biti ponosni na to. Kakšna je torej bilanca pri te, teh migracijah? Samo nekaj sto ljudi je bilo premeščenih. Torej, niti eno odstotno udejanjanje tega sklepa eh, ni bilo uresničeno. V bistvu ste postili Grčijo samo in eh, je niste podprli. 100 eh, tisoč prebivalcev, je treb, migrantov je treba sprejeti. Podpisali ste sporazum s Turčijo, vendar gospod Timerman spravi, da se Eh, sploh nič ni spremenilo in se ni zmanjšalo število priseljencev, kaj te turške oblasti si želijo denar, vendar ne izvajajo sprejetih sklepov. Um, um, in to vodi potem do egoizma, do ksenofobije. Nekateri govorijo, da Schengena sploh ne potrebujemo več. Uh, propad Schengena pa pomeni tudi propad evroobmočja, to pa ne bi bilo slabo samo za demokracijo in za begunce, temveč to bi drago stalo tudi eh, gospodarstvo. To pomeni brezposelnost, večjo revščino. Zato eh, ni pravi čas za to, da čestitamo drug drugemu, temveč da predvsem. Eh, sprejmemo prave pobude za reševanje velikih problemov. Predvsem gre za uh, Eh, evropski pristop pri reševanju migracijskih vprašanj in brezposelnosti. Sedaj pa gospod Bitikofer za zelene. Spoštovani predsedniki, gospod predsednik vlade Betl, vaše predsedovanje, gospod predsednik vlade, je bilo sestavljeno iz načrtov in dogodkov. Za realizacijo načrtov niste pristojni sami pri dogodkih, pa eh, ste za to odgovorni. Lahko bi primerjali vaše načrte s tem, kar je bilo potem tudi izvedeno. Menim, da je nekaj točk, da je vendarle nekaj točk, kjer niste bili posebej uspešni, naprimer nova potrebna bilanca med evropsko trgovinsko in industrijsko politiko ali akt za mala podjetja ali ekologizacija evropskega semestra. Vendar za me prevladujejo, če se štejem pozitivni dosežki predsedstva in želim izpostaviti predvsem dva. In sicer temeljna ureditev za varstvo podatkov, to ste zaključili in predvsem pred, prispevek vašega predsedstva, vaš osebni prispevek in tudi prispevek ministrice Tišburg k, k pariški eh, konferenci o podnebju. Zato hvala lepa za to predsedovanje obenem. In tu sedaj gledam na celoto in reklo, rekli ste, da je treba videti celoto. V Evropi doživljamo neko novo normalnost, ki se kaže predvsem v izzivih, ki se prekrivajo, krize, ki se prekrivajo in ta situacija se ne bo tako hitro spremenila. In ta, na to normalnost se moramo navaditi. Um, to vodi do bojazni med državljani, da bi izgubili varnost in stabilnost. In če nočemo, da prevlada politika bojazni in strahu v takšni situaciji, potem moramo temu postaviti nasproti eh, uspešno politiko upanja, vendar to ni samo retorični izziv. Eh, če pogosto govorimo o spremembah in upih, eh, to še ne pomeni, da državljanom res lahko ponudimo storitve. Na tem pa nas bodo mirili, torej ali bomo pripravili take rešitve ali ne. Na začetku vašega predsedovanja ste rekli, da moramo prisluhniti ljudem in to načelo se mi zdi temeljnega pomena. To pa pomeni, da, moram, da jim moramo prisluhniti tudi tam, kjer eh, pravijo nekaj, kar nam mogoče ni všeč. In če danes pravite, gospod Betl, da je TTIP velika šansa, to pomeni, da nismo prisluhniti ljudem. Ljudje so po anketah Eurostata vedno bolj bojazljivi in tega nočejo. In to pomeni, da moramo zadevo spremeniti. Solidarnost je odločilnega pomena, ste rekli, ampak solidarnost ne samo tam, kjer mi nekaj zahtevamo, temveč tudi tam, kjer drugi zahtevajo. E, če zahtevamo solidarnost od Poljske pri beguncih, to pomeni, da moramo dati eh, solidarnost Poljski pri Severnem toku, naprimer. In tretjič, rekli ste, da se ne smemo eh, pobleči nazaj v nacionalne okvire. Torej, mislim, da moram ohranjati ravnovesje med nacionalnim, med unijo držav in skupnim unijo državljanov. Eh, to je tudi jedro. Um, razprave o eh, Brexitu. Pri um, begunski politiki pa je jasno naslednje. Tu imamo evropsko strategijo na eni strani in na drugi strani nacionalno strategijo in ti dve sta nezdružljivi. Doslej eh, možnost evropske rešitve je eh, možnost evropske rešitve doslej branila Nemčija. Če pa bi tudi Nemčija obrala nacionalno pot v tem vprašanju, bi to za Evropo pomenilo katastrofo. Hvala, sedaj pa za skupino EFDD, gospod Vali. Hvala, gospod predsednik. Rekl bi, da smo danes spet pred pra, paradoksom po tem luksemburškem predsedstvu, ki se hvali z velikimi uspehi, kar zadeva pre, eh, fiskalno preglednost. Naprimer tudi eh, um, tax rulings, torej avtomatska izmenjava o davčnih odločbah, ampak eh, pravzaprav je ta eh, odločitev polna pomankljivosti v primerjavi s prvotnim predlogom komisije. Potem pri Fiat je šlo tudi za neko neupravičeno pomoč. Luksemburg pa je pravzaprav tista država, Eh, kjer bi morala Fiat eh, plačati očkodnino, ne pa eh, Italiji, kjer pač Fiat ni, podjetje Fiat ni plačevalo podatkov, davkov. Torej, moramo si tudi ogledati, kakšen je pravi obraz Luksemburga. Vi lahko seveda pripovedujete različne pravljice, vendar Luksemburg je, pred, Luksemburg je predvsem um, imel uspeh na račun drugih evropskih partnerjev, s tem, da, ste, da tam ni bilo treba plačevati davkov in da ste zato dobivali in imeli velike dobičke. Torej, morate pojasniti, Eh, nasprotja, ki smo jim priča, drugače eh, nikoli ne boste verodostojni tudi neko država. Hvala. Sedaj pa gospa Le Pen. Gospod eh, premije Luksemburga, gospod predsednik, to luksemburško predsedstvo se je začelo z afero LuxLeaks. Tukaj je šlo Eh, za korist za multinacionalke in za škodo za druge eh, evropske države. Eh, evropski poslanci so se odločili, da bodo to afero zakopali. Niso želeli preiskovalnega odbora. In na ta način so bile evropske države oškodovane in sicer na davčnem področju. Zaradi tega morajo naši državljani plačevati više davke in na ta način omogočamo obstoj eh, davčnih rajev. Situacija na področju begunske krize je dramatična. Eh, število oseb, ki prihajajo v Evropo, je ogromno. Eh, poleg tega je prišlo do spolnega nadlogovanja nemških državljank v Kölnu to spolno nadlegovanje eh, pomeni nazadovanje naše civilizacije. Vsi se moramo boriti za eh, svobodo žensk, tako da, bodo, da se bodo te lahko prosto gibale eh, po evropskih mestih. Moja država eh, je bila priča še prav posebej dramatičnim dogodkom. Islamistični napadi so se vrstili. Boj proti islamizmu in nadzor na zunanih mejah je ključnega pomena, če želimo zagotoviti varnost naših državljanov. Vendar pa eh, bodo potrebne še bolj eh, korenite spremembe. Potrebne bodo korenite reforme potrebna je nacionalna enotnost, ne pa multikulturalizem. In eh, prej se bomo tega zavedali, bolje bo. Sedaj pa gospod Balco, samostojni poslanec. Hvala, gospod predsednik. Ne moremo pričakovati od eh, predsed vendar reši vse probleme. Lahko pa pričakujemo, da se v pomembnih vprašanjih ubere pot v, eh, rešitev v pravo smer. Slišali smo o omni državljanov. Državljan naj bi bil v središču. Potrebujemo Evropo, eh, da bi se bolj približali državljanom in eh, izpolnili njihova pričakovanja. To pa se ni zgodilo. Migracijska kriza kaže, da je način reševanja tega daleč od eh, tega, kar si želijo ljudje. Med prednostnimi nalogami eh, so bile migracije in sistem kvot. Ni šlo za rešitev problemov, eh, torej za ustavitev te invazije, temveč za iskanje nekega pravila. Gre za veliko odgovornost. Milijon in pol priseljencev je prišlo v Evropo. To ogroža evropsko identiteto, varnost eh, državljanov in edini pozitiven korak je, eh, so stiki s Turčijo. Torej, na ta način naj bi ustavili ta pritok, vendar tudi to ni uspelo. Drugo je, eh, Eh, neuspeh v pogajanjih z Rusijo. Sankcije so bile podaljšane vsebinsko in časovno, vendar s tem ni bilo doseženo, da bi eh, Putin izgubil na moči. Obenem pa vidimo, da eh, je to velika škoda za številne države in podjetja v Evropi. To je velik neuspeh. Sedaj pa za ELS gospod Kelam. Hvala. Luksemburg je prevzel predsedstvo v času največje krize v Evropi, vendar eh, ni eh, zapadel v paniko, paniko temveč Luksemburg je eh, elegantno vodil to predsedovanje, tudi skupaj s predsednikom komisije. V bistvu gre za to dolgo Junkerjevo tradicijo manjše države pogosto zelo lepo vodijo to predsedovanje. Estonija bo prevzela predsedstvo čez dve leti in se rada uči iz luksemburških eh, izkušenj. Sedaj pa tri pripombe. Kar zadeva kibernetsko varnost, eh, sta bila tu dva večja dosežka in sicer um, direktiva in politični sporazum o varstvu podatkov. Obi sta hrbtenici ne samo na področju kibernetske varnosti, temveč tudi za uveljavljanje digitalne Evrope. Drugič, um, zadovoljen sem, da je pod luksemburškim predsedstvom, da so eh, se ohranile sankcije proti agresiji Rusije. Ehm, ne glede na to, kar se je dogajalo eh, s Sirijo in ISISom. Eh, torej, treba je ohraniti te sankcije, dokler minški sporazum ni v celoti izpolnjen. In tretjič, zelo dobro je, da je svet podprl eh, poenostavitev strukturnih investicijskih skladov in da se olajša dostop predvsem za MSP-je. Razen tega je, eh, so bila tudi prizadevanja poenostavitve pravil skupne kmetijske politike. Vendar veliki izzivi ostajajo tudi za naslednje predsedstvo, kajti še vedno ni eh, skupne kmetijske politike v pravem pomenu besede. Imamo 28 različnih kmetijskih politik. Skupni imenovalec pa je, ja, da bi vsi dobili denar iz istih evropskih virov. Eh, skupna kmetijska politika na ta način ostaja še naprej vir eh, zapletov in eh, napak, ampak Luksemburg je dobro vodil predsedovanje. Hvala. Sedaj pa gospod Sanca, skupina socialistov. V drugi polovici 2015 je Luksemburško predsedstvo in komisija so um, um, um, storili vse, da bi vodili Evropsko unijo iz te krize. Ampak najprej je bila grška kriza in potem begunska kriza. V bistvu je šlo samo za gesil, gasilske ukripe. Um, ti dogodki so pokazali, da modeli, ki jih imamo, niso več v skladu z realnostjo. To so modeli preteklosti. Uh, Nacionalne akcije v zadnjih eh, mesecih kažejo, da so se ljudje tega zavedli. Če imamo samo gasilske ukrepe, nimamo časa za strateške premisleke. Vendar prišel je tudi čas za tak strateški premislek. Potrebujemo strateški razmislek, eh, kar zadeva eh, modele in metode. Med drugim gre za mhko um, moč in tudi trdo moč Evropske unije za migracijsko politiko, za učinke globalizacije, za mišanico uh, eh, zasebnega in državnega sektorja in predvsem tudi za ustvarjanje delovnih mest. Hvala gospod Sand, sedaj pa za EKR, gospod Kirkop, gospod predsednik, gospod Juncker, gospod minister. Hvala predsedstvu za opravljeno delo, predvsem na področju PNR. To je bil en največjih izzivov v delu parlamenta v času, ki je bil zelo zahteven in zato eh, naj bi svet to sprejel čim prej. Ni, eh, nobenega razloga za nadaljne odlaševanje in tako bodo tudi države lahko začele izvajati to, izvajati to direktivo. Gre predvsem za varnost in tu eh, govorim tudi kot koordinator za eh, mehanizem za premestitve. Eh, soočamo se seveda številnimi eh, izzivi in Ta sistem je seveda kompleksen, treba je najti kompromisa in zato moramo storiti to, kar je najbolj pomembno, da izvajamo to, kar že imamo. Mnogo tega, kar imamo, je. Um, um, posledica tega, da se dogovori niso ustrezno izvajali in taki dogovori um, nimajo nobene koristi. Upam, da bomo v naslednjih mesecih se osredotočili predvsem na izvajanje. Hvala gospod Kirkop, sedaj pa za skupino GUE gospod Šontes. E, hvala gospod predsednik, gospod predsednik komisije, gospod predsednik komisije, um, ministerski predsednik. Vaše predsedovanje Eh, ni bilo samo za Grke, temveč tudi za druge, ki menijo, eh, da je Evropa kraj demokracije. So mnenja, da je prišlo do političnega prevrata, puča proti Grčiji i eh, Evropska centralna banka je ilegalno zaprla banke v Grčiji. To je bilo v času vašega predsedovanja in volja grškega prebivalstva je bila uh, vržena v koš za smeti. Uh, In to kljub referendumu, več kot dve tretjini ljudi je eh, glasovalo proti referendum, referendum, proti memorandumu, ampak to se je ignoriralo. Torej, vaše predsedovanje je usililo ta program in s tem se je spremenila gospodarska osnova pri nas in so se že zaostrile socialne težave. Pod vašim predsedovanjem smo izgubili vsako eh, človečnost, humanost. Begunci se utapljajo v sredozemlju in vi ne storite nič. Gospod predsednik vlade, vaše predsedovanje je veliko razočaranje, predvsem za vse tiste, ki so mislili, da se Evropa opira na vrednote, kot so humanost, solidarnost in prihodnost um, evropskih državljanov ni takšna Evropska unija, kot jo imamo. Ne more biti prihodnost državljanov brezposelnost, rasizem, nespoštovanje človekovih pravic. Hvala, sedaj pa gospa Bizoto. Za, hvala, gospod eh, predsednik. E, torej, e, rezultati so bili katastrofa. Migracije, terorizem, bojazni, Pariz, Keln in kaj je storilo eh, evropsko predsedovanje? Nič. In kdor ne naredi nič, je sostorilec. Ehm, gre pa eh, seveda tudi za eh, luksemburško vlado pri pomoči multinacionalkam. Vsi vemo, da je gospod Juncker upleten v to. On je bil predsednik vlade, ko je izbruhnil ta škandal, ampak v tih šestih mesecih ni bilo storjeno nič, da bi to pojasnili. Kakšno kredibilnost ima Evropsko, Evropska komisija, če je v vrhu obdolženec? Ehm, Eh, torej veliko slabega ste, ste storili in pravzaprav smo siti take Evrope, ki eh, eh, igra v roke predvsem multinacionalkam in velikim bankam. Eh, pravim ne k takšni uniji, eh, ki eh, v bistvu eh, samo eh, pomaga, da se debelijo tisti, ki imajo že veliko reveži, pa ostanejo revni. Sedaj pa za eh, gospod Memiken za socialistično frakcijo. Hvala lepa, gospod predsedujoči ni enostavno biti majhna država, spoh, če je tvoj teritorij bil vedno obkrožen z bolj vplivnimi sosedami. Ampak vseeno je Luksemburg uspel preseči te ovire in eh, je eden izmed glavnih akterjev evropske integracije. Ehm, torej igra večjo vlogo, kot bi sklepali na podlagi njegove velikosti. Prejšnji semester je bil zelo zahteven semester zaradi presedenske krize, zaradi terorističnih napadov v Parizu, ehm, vendar pa smo sprejeli pametne ukrepe na področju zaščite zunanjih meja in pa boja proti radikalizaciji. To bo kmalo pokazalo daljnosežne rezultate. Svežen za varstvo podatkov, potem sistem PNR, eh, spoštovanje sodbe Evropskega sodišča, tudi to so pozitivni rezultati luksemburškega predsedovanja. Obžalujem samo to, da moja država Latvija ni pokazala dovolj politične volje, da bi pokazala mm, podobne rezultate v teku svojega predsedovanja mm, pred luksemburškim predsedovanjem. Hvala lepa, gospod. Ani Manktovi besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Um, ob zaključku luksemburškega predsedovanja si sedaj med seboj čestitamo, se trpljamo po ramah, govorimo, kako dobro je bilo vse upravljeno, kako čudoviti rezultati so bili doseženi. Uh, to se vedno znova ponavlja. Istočasno pa povdarjamo, da potrebujemo napredek Evropske unije, da potrebujemo več unije in da mora napredovati fiskalna unija, davčna unija, vsi drugi projekti, ki smo jih eh, sprejeli v zadnjih letih. Verjetno obstaja tudi nekaj eh, frustracije s pričo škandala LuxLeaks. Eh, potem govorimo tudi o tem, da je treba začititi zunanje meje Evropske unije. Um, jaz mislim, da je svet tukaj pravzaprav prikoračil svoje pristojnosti, tako da nažalost jaz vam ne morem čestitati. Hvala lepa v imenu socialistov, gospa Bresa. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod premijer, predsednik Juncker, spoštovani kolegi. Rada bi se v nasprotju z nekaterimi drugimi kolegi zahvalila luksemburškemu predsedstvu za odlično sodelovanje eh, z Evropskim parlamentom, pa tudi eh, za zauzemanje eh, na temeljnih področjih za prihodnost Evropske unije. Rada bi še prav posebej izpostavila pomembne institucionalne teme. Zelo pomembno je, da imamo v Evropi eh, voditelje, eh, ki poznajo našo eh, skupno usodo in ki so si pripravljeni prizadevati za prihodnost Evrope. In vi ste dokazali, da ste eden izmed teh voditeljev recimo, ko je šlo za vključitev eh, socialnih eh, vidikov v eh, gospodarsko unijo. Ta cilj še ni bil dosežen, a dosežen je bil pomemben napredek. Ob koncu bi rada povedala še, da je bilo veliko storjenega tudi na področju skupnega odziva na begunsko krizo. Eh, julija so bili sprejeti sporazumi, ki predstavljajo pomemben korak eh, v smeri eh, politike skupnosti na tem področju. Prihodnje predsedstvo se bo moralo ukvarjati z izvajanjem teh sporazumov. Imamo temelje za skupno varnostno in pa obrambno politiko. Najlepša hvala. Hvala lepa. V imenu skupine EKR dobi besedo gospod Črnecki. Äh, njega v dvorani, tako da začenjamo s postopkom petih minut pozornost predsednika. Mm, besedo dobi gospod Šovab. Gospod predsednik, kolegi in kolegice, ehm, V treh zadevah bi pozitivno ocenil luksemburško predsedovanje. Gospod premije, vam in vašim sodelavcem čestitam, da ste z velikim pogumom in na podlagi tradicije predsedovanja majhne države uspeli doseči dogovor o varnostni strukturi za IKT infrastrukturo v Evropski uniji. Eh, to ni bilo enostavno. Eh, no, svet in parlament smo vseeno uspeli izboljšati predlog komisije. Takrat komisiji še ni predsedoval Jean-Claude Juncker. Uspelo nam je eh, spremeniti vse skupaj v takšen predlog, da ustreza današnjim razmeram na enotnem digitalnem trgu. Uh, Eh, in za eh, moderno IKT infrastrukturo. Potem drugič. Eh, ko gre za davčno politiko, je bil tukaj morda Luksemburg nekoliko preobremenjen um, razmisliti moramo o tem, kako lahko nekako usklajujemo med seboj davčne politike posameznih držav članice. Tisti, ki sedaj napadajo Luksemburg zaradi njegovih davčnih stališč, um, naj vedo, da se, bo, da se bo lahko tudi njim to morda upravljalo prihodnosti eh, zgodilo. Eh, no in pa še na koncu bi vas eh, pohvalil za Evropski vrh, ki ste ga nedavno organizirali v Bruslu. Gospod Lopes Aguilar, da bi se daj besedo. V tej razpravi govorimo o dosežkih luksemburškega predsedstva, nismo pa dovolj spregovorili o zadevah, ki nam uh, lahko spodnesejo tla izpod nog in ki so že dolgo blokirane v svetu. Govorim o direktivi o zaščiti finančnih interesov Evropske unije eh, s pomočjo kazanskega zakonika. To je blokirano v svetu in luksemburškemu predsedstvu tukaj ni uspelo napredovati pri tem dosjeju. Uh, Eh, gre tudi za spor okrog davka na dodano vrednost. Eh, svet meni, da je to v pristojnosti držav članic, eh, komisija in parlament pa menimo, da bi to morali urediti na evropski ravni. In to je potrdilo tudi pomembna, to je potrdila tudi pomembna. Um, ehm, sodbe Evropskega sodišča. Ehm, ta odloča, da bi to moralo Eh, biti urejeno na evropski ravni in to bo morda uh, končno vplivalo na, na predlog direktive o finančnih interesih Evropske unije. Eh, sedaj uh, bo začela predsedovati naslednja trojka in apeliram na nizozemsko predsedstvo, da poskrbi za deblokado tega uh, dosija v svetu. Hvala lepa, gospod Marija, da bi sedaj sedel. Hvala lepa, gospod predsednik obravnava begunske krize strani luksemburškega predsedstva pravzaprav kaže na velik neuspeh. Um, v Evropsko unijo je prišlo na tisoče beguncev, ki so sedaj ujeti na otokih in pos v posameznih regijah Grčije. Ta um, premestitve beguncev ni uspela, gospod premije. Samo malo beguncev smo uspeli premestiti uh, na podlagi tega sistema. Približno 184 smo jih do sedaj premestili. Uh, in še nekaj besed o dogovoru za Turčijo. Uh, Eh, vsi vemo, da pravzaprav eh, turška država omogoča tihotapljanje beguncev, ampak nišče proti temu ne ukrepa, čeprav imamo podatke o tem. Eh, potem sprejemamo tudi nove ukrepe v zvezi z agencijo Frontex. In pravzaprav smo dali Frontexu pristojnost, da um, Torej, eh, Frontexu smo dali pristojnost, s katerimi presegamo suverenost posameznih držav. Eh, gospa Beres. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod Junger, gospod eh, Betel. Prihajate iz države, ki jo močno zaznamuje duh skupnosti. Veliko ste storili, da bi Evropska unija napredovala na področju boja proti terorizmu. Eh, sporazum eh, glede izmenjave podatkov o, potnikov, eh, o potnikih je bil eden izmed mozaikov, eden izmed delčkov mozaika. Še prav posebej pa bi rada izpostavila, izpostavila dosje, ki se je zdel američanom še prav posebej pomemben in uh, ki je še kako uh, pomemben za Francijo. In sicer gre za uh, boj proti financiranju terorizma. Ta uh, sporazum je bil zelo pomemben za ZDA uh, po napadih na dvojčke in je tako pomemben tudi za Francijo po uh, napadih v Parizu. Uh, gospod Betel, zanima me, Ali ste zapustili dediščino na tem področju nizozemskemu eh, predsedstvu in gospod Juncker, zanima me, kaj nameravate eh, storiti, da bi se borili proti temu pojavu eh, na področju boja proti terorizmu. Gospod Kelly. Peter Kelly. Kelly? Gospod Kelly, izvolite. Hvala lepa. Gospod predsednik, nisem vedel, da mi boste dali besedo. Bom govoril angliško angliško. Um, najbolje prihaja v majhni embalaži. To velja uh, tako za ljudi, to lahko rečem zase, prav tako pa to velja za države. V tem primeru to velja za Luksemburg. Uh, eno izmed najmanjših, ampak e, najbolj zavezanih in uh, um, uspešnih držav Evropske unije. Želim vam čestitati. Uh, Eh, za vaše predsedovanje v zadnjih šestih mesecih. Na številnih področjih je bil dosežen napredek, zlasti to velja za področje, za katerega eh, sem tudi sam pristojen. Gre za, za, za varstvo eh, zasebnih podatkov. Vaša predstavnica v svetu je bila zelo sposobna, pravična, stroga in na koncu nam je uspelo Eh, dokončati ta dosejo varstvo osebnih podatkov. Sprejeli smo uredbo in čeprav ni vsak zadovoljen z njo, je to dober rezultat za uredbo. Eh, ta uredba pa prav gotovo prestala tudi test časa. To sem prepričan in zahvaljujem se tudi eh, gospe Redingovi, ki je pravzaprav začela za tem dosejem in prav tako prihaja iz Luksemburga. Hvala lepa, gospod Kelly. Gospod Tulis, javili ste se, postopkovno vprašanje. Gospod uh, predsednik, ob vsem spoštovanju bi želel povedati naslednje. Nepovezani poslanci Evropskega parlamenta uh, so bili prav tako izvoljeni kot vsi drugi poslanci, ampak um, tukaj je vedno tako, da v postopku catch the eye uh, nikoli ne dobimo časa za govor. Naš čas za govor je tako ali tako že zelo omejen in opažam naslednje. Vedno znova ena in isti poslanci dobijo besedo v postopku catch the eye, mi pa smo iz tega izključeni in mislim, da bi morali to spremeniti. Oprostite, spoštovani kolega, nihče se ni javil v postopku Catch DI in nepovezanim poslancem sem dal besedo, dal sem besedo gospodu Valcu, tako da vaša kritika ni upravičena. Hvala lepa, gospod Mauridis, dobi besedo. Thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsednik. Menil bom nekaj, kar opažamo vsi Torej, to smo opazovali v zadnjih nekaj mesecih in sicer govorim o ustrajnem nasprotovanju predsednika Erdogana v Turčiji, ki ne želi spoštovati pravne države, človekovih pravic, še vedno zaseda Turčija Ciper in Erdogan tudi stalno napada svoje lastne prebivalstvo. Govorim o kurdih, govorim o akademikih, um, torej o kurdih v kurdskih provincah v Turčiji in tako naprej. In, in imam enostavno vprašanje, uh, sicer za komisijo. Ali menite, da je naša politika do Erdogana v zadnjih nekaj mesecih bila uh, dovolj učinkovita, ali je v skladu z eh, evropskimi vrednotami in moralo, ali pa gre tukaj za kaj drugega. Hvala lepa, mm, gospe in gospodje, zaključili smo postopek CatchDI. Besedo spet predajam uh, predsedniku komisije, gospodu Junkerju. Uh, spoštovani uh, predsednik, uh, veliko vprašanj. Nisem dobil veliko vprašanj za Evropsko komisijo, tako da eh, ne bom predolgo govoril. Številne pripombe so se nanašale predvsem na mojo domačo državo. Eh, tako da bom vsem skupaj prihranil eh, nekaj časa in ne bom predolgo odgovarjal odgovoril bi eh, rad le na vprašanja, ki so se nanašala na delo Evropske komisije. Še prav posebej eh, bi rad spregovoril o sodelovanju med tajnimi službami. To je zares eh, velik problem, težavno vprašanje in nismo še dosegli pravega napredka. Tajne službe so tako zelo tajne, da je težko vzpostaviti sodelovanje, se zdi že leta 2001 eh, po dogodkih v New Yorku in Washingtonu eh, smo imeli eh, sejo Evropskega sveta pod vodstvom Gija Ferhofstata in takrat smo govorili o potrebi po okrepljenem sodelovanju med tajnimi službami držav članic Evropske unije. Povdarili smo tudi, kako pomembno je sodelovanje s tretjimi državami, a nažalost nismo prav veliko dosegli po eh, zadnjih odkritjih, eh, po eh, dokazih, ki smo, pri, ki smo jih prejeli o pomankanju sodelovanja med tajnimi službami in pa med tajnimi službami in policijo, lahko le ugotovimo, da bo potrebnega še več prizadevanja na tem področju. Nadaljevali bomo tudi z delom na področju eh, boja proti financiranju terorizma. To je zagotovo tema, ki si zasluži pozornost Evropske komisije in predstavili bomo akcijski načrt februarja. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa še, gospod premije Vetel. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil vsem evropskim poslancem, eh, ki so eh, spregovorili na temo luksemburškega predsedstva. Zastavljeno je bilo vprašanje glede odnosov eh, z Združenim kraljestvom. Pričakujemo končno besedilo. Eh, ta tema sicer ni v pristojnosti eh, rotirajočega predsedstva, zato je odgovoren predsednik Tusk. Gospod Papadimulis, govorili ste o problemih eh, povezanih z migracijami eh, in tudi drugi grški kolegi. Potrebno je spoštovati zaveze, ki so bile eh, sprejete. Atene niso edine v tem položaju. Ne gre zgolj za Grčijo. Nemčija, ki je bila navedena danes, je ciljna država teh priseljencev in tudi uh, Eh, ciljne države plačujejo visoko ceno. Ugotavljamo, da žariščne točke ne delujejo tako, kot bi morale, tako da je potrebno pomagati tudi grškim kolegom, da bodo žariščne točke delovale bolj učinkovito. Grčije eh, seveda ne bomo pustili same. In Grčija in uh, druge uh, prizadete države so prosile Evropsko komisijo, da proučimo eh, možnosti financiranja znotraj pakta stabilnosti in rasti. Eh, gospa eh, Le Pen ni slišala mojega govora, ker je ni bilo v dvorani, poslal ji bom kopijo in tudi sedaj je ni tukaj. Kar zadeva davčno področje, je luksemburško predsedstvo naredilo korak naprej. kar zadeva oznako Luksemburga, tega ne želim komentirati in tega tudi ne bom eh, komentiral. Gospa Bereš, govorili ste o eh, bojo proti financiranju terorizma, zagotovo to je eh, prioriteta. Potem pa k izmenjavi podatkov o potnikih. Ja, res je, potrebno je spostaviti sodelovanje med tajnimi službami, kot je dejal predsednik Juncker, tega sodelovanja trenutno ni in tukaj je potrebno doseči napredek. In eh, na zadnje še vprašanje eh, poslanca Lopeza Aguilarja eh, in sicer gre za goljofije povezane z DDV-jem, zagotovo to je potrebno ustrezno obravnavati. Zahvaljujem se tudi za vse pohvale predsedstvu in pa uradnikom luksemburškega predsedstva. Mislim, da uh, smo uspeli doseči napredek. Uh, danes se srečujemo z težavami znotraj eh, naše domovine, pa tudi znotraj Evropske unije. Gre za nasprotje, ki se pojavljajo med državljani, med različnimi uh, verami. In z eh, tem se spopadamo tako pri nas doma, kakor tudi v Evropski uniji. Vso srečo želim nizozemskemu predsedstvu. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod premijer.